A warm welcome, uh, dear colleagues, uh, dear members of Lepo pozdravljeni, spoštovani kolegi, poslanci nacionalnih parlamentov, spoštovani gospod komisar, spoštovani gospod Svetano, župan Sahin, posebni poročevalec Združenih narodov, gospod Filipe Gonzalez Morales, pa tudi minister Werner. Lepo pozdravljamo bolgarsko predsedstvo danes. Dobrodošlico izrekamo vsem našim govornikom in gostom. Lepo pozdravljeni na Evropskem parlamentu, konkretno na odboru Libe. Odbor Libe, kot veste, obravnava številna težavna in pomembna vprašanja, aktualna vprašanja in to je prav gotovo eno od teh. Gre za medparlamentarno sejo odborov, ko gre za Evropsko agendo o migracijah, razpravo o zakonitih poteh in vključevanju. Upam, da bo današnja razprava koristna in plodovita. Najlepša hvala za vašo udeležbo. 39 poslancev iz 16 različnih držav članic je tukaj, pa tudi še poslanec iz EGP. In to kaže, da vas današnja tema zelo zanima. Prav tako lahko pozdravimo dve skupini obiskovalcev iz Gambije in iz Turčije. Menim, da je izmenjava med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom glede zakonitih poti in vključevanja v povezavi z Evropsko agendo o migracijah zelo relevantno in občutljivo vprašanje. Obe vprašanje sta v osrčju politične in javne razprave v številnih državah članicah znotraj evropskih institucij intenzivno delamo na teh vprašanjih, vendar pa razprava nima nobenega pomena, če ne pridemo do nekakšnega skupnega razumevanja in poglobljene razprave z državami članicami. Današnja medparlamentarna seja nam daje edinstveno priložnost, da se poslanci na nacionalni evropski ravni pogovorimo tudi za predstavniki evropskih institucij, agencij, strokovnjaki in predstavniki think tankov in tako dalje. Skupaj lahko ugotovimo, kakšno je stanje glede odziva EU na trenutni izziv migracij. Potem je pisala Evropska komisija že leta 2015 v svoji Evropski agendi o migracijah. V veliko veselje mi je, da je z nami v imenu Evropske komisije komisar Avramopoulos. Šlo je za poziv na osnovi štirih stebrov za boljše upravljanje migracij in to je vključevalo tudi predlog za soočanje z nezakonitimi migracijami. Šlo je potem za skupno upravljanje za mejami. Obenem pa se je zagajala tudi nova politika za zakonite migracije. To so seveda ambiciozni cilji. Vendar pa moramo ugotoviti, kaj smo dejansko do sedaj dosegli tudi v praksi. O tem se bomo danes pogovorili. Evropski parlament ter predvsem odbor Libe je prav tako sprejel celovito stališče v resoluciji iz aprila leta 2016 glede situacije v sredozemlju. Pojavila se je potreba po celoviti politiki EU glede migracijske politike. EU ne sme pozabiti tudi na dolgoročno perspektivo glede migracij, še posebej moramo upoštevati potrebe po migracijah na našoj celini, glede na to, da se prebivalstvo stara in glede na to, da je treba poskrbeti za konkurenčno gospodarstvo. Zagotoviti moramo določene zakonite poti za migracije, razvijati delovno migracijo in obene moramo spodbujati še kako pomemben pojav migracije, zato da bomo lahko upravljali s človeško mobilnostjo na trajnostni način. Resolucija je še vedno nekakšen kompas za Evropski parlament, gre za skupno reformo evropskega azilnega sistema. In to je še posebej zanimivo za nas danes v okviru prenovitve scheme modre kartice. Ta sistem Evropski parlament izrazito podpira in prav tako to izrazito podpira Evropska komisija. Je pa to eden tistih primerov, kjer imamo velike težave v smislu prenosa v nacionalne zakonodaje v smislu izvrševanja v državah članicah. In to je nekakšen simbol tega, kako nam ne uspe upeljati nekaterih rešitev po celotni EU. Pomembno vprašanje je, ali je Evropska agenda o migracijah dejansko poskrbela za zakonite poti in boljše vključevanje migrantov v korist teh migrantov, pa tudi držav gostiteljic. Kaj pa je z vprašanjem zakonitih poti za migracije, o kateri govorimo toliko? Kakšna je nova politika za migracije? Ali Evropska unija zdaj bolje podpira integracijske ukrepe znotraj držav članic? Upam, da bomo dobili danes kakšen odgovor na ta vprašanja. Z velikim veseljem lahko otvorim to sejo skupaj z gospodom Cvetanovom, ki je predsednik odbora za notranje zadeve in javni red v bolgarskem parlamentu veliko vesele mi je, da mu zdaj lahko predam besedo, tako da nagovori občinstvo. Gospod Cvetano, izvolite, hvala, da ste danes z nami. Najlepša hvala, spoštovani gospod komisar, spoštovani gospod Moraješ, predsednik odbora Libe, spoštovani udeleženci današnje medparlamentarne seje. Vsem se lepo zahvaljujem za vas trud, ki ste ga vložili v to, da bi zagotovili normalizacijo situacije v Evropski uniji na področju migracij. Prav gotovo se spominjate, kaj se je dogajalo v Evropi po dogodkih leta 2011 v času arabske pomladi, kaj se je zgodilo po vojni v Siriji. Gotovo se spominjate, tudi leta 2015 in takratnih migracijskih tokov, tokov, ki so Evropo preplavili po letu 2015. Naj povdarim, kako pomembno je, da dve leti potem, ko smo 13. maja 2015 prejeli dokument o migracijski politiki, kako pomembno je, da se zdaj pogovarjamo o vseh evropskih ukrepih, s katerimi naj bi se soočili z migracijami. Želel bi podariti tudi sam to, kar je povedal gospod Moraješ. Zdaj je najpomembneje, da najdemo določene možnosti za vzpostavitev zakonitih poti za migracije. Poiskati je treba rešitve, ki jih potrebujemo za naše težave. Poleg tega pa moramo omejiti tudi nezakonite migracije. Prav gotovo se spominjate, kaj se je dogajalo z mejnimi državami članicami, Grčijo, Bolgarijo, pa tudi drugimi državami članicami EU. Veliko teh držav ali pa vsaj večina teh držav je morala prevzeti večinsko breme migracijskih tokov. Naj vam predstavim, kaj smo počeli v zadnjih nekaj letih v smislu vzpostavljanja pozitivnega dialoga s Turčijo. Kot veste, Turčija prispeva k omejevanju nezakonitih migracijskih tokov. Bolgarija in Grčija na svoji strani počnete vse v svojih močeh za to, da bi zavarovali zunanje meje Evropske unije. Trenutno pričakujemo tudi nadaljevanje dela pri drugih zakonodajnih dosjejih, naprimer pri osnutkih predlogov za zakonite poti migracij v EU. Podpiram to, kar je povedal gospod Moraješ o deseju modre karte. Modra karta, poleg nekaterih drugih ukrepov, nam bo zagotovila, da v Evropsko unijo privabimo visoko usposobljene posameznike in s tem bomo lahko nasprotovali populizmu, ki smo mu zdaj priča. Kot veste, se populizem napaja ravno zaradi nezakonitih migracijskih tokov. Zahvaljujem se ministru Avramu, gospodu Avramopolusu za njegove zaveze in delo na vseh področjih migracijske politike. Njegova vloga, vloga komisarja je zelo pomembna. Naši nacionalni parlamenti že dobro vedo, da je gospod Avromopoulos vedno pripravljen priti v zadevno državo članico in se z nacionalnimi poslanci pogovoriti, kaj je treba storiti, kakšno politiko je treba oblikovati, zato da se lahko vzpostavijo tiste zakonite migracijske poti, ki bodo zagotovile mir in blaginjo v Evropski uniji. Zelo pomembno se je osredotočati tudi na dogovore za ponovni sprejem. Na ta način naj bi okrepili preprečevanje nezakonitih tokov in jih tudi omejili. Kateri so ti nezaželeni migracijskih tokovi? Govorimo o tistih tokovih, ki jih spodbujajo tihotapci z ljudmi, tisti, ki zaslužijo veliko denarja. Kaj lahko še povem? Morda bi lahko povdaril pomen medparlamentarne razsežnosti te razprave. Upam, da bomo lahko skupaj z gospodom Morajšem in z vsemi vami poglobljeno razpravljali o vseh vidikih migracij v Sofiji čez približno en mesec. Prepričan sem, da bomo skupaj veliko močnejši. Lepo se zahvaljujem gospodu Morajšu, da je poskrbel za ustrezno ozrače in pogoje za razpravo. Njegov trud je res dober prispevek k našem skupnem delu. Politika migracije in vse, kar počnemo za to, da bi se lahko soočili za nezakonitimi migracijami, to bo ena izmed najpomembnejših tematik v času pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami leta 2019. Tako, spoštovani predsedujoči, toliko zaenkrat z moje strani. Upam, da bodo vsi parlamenti in predstavniki nacionalnih parlamentov aktivno sodelovali na prihodnih dogodkih vezanih na migracijsko politiko in da bodo prav tako lahko sodelovali pri obravnavi različnih dosejev, pri dosejo modre karte in tako dalje. Integrirati moramo vse tiste tujce, ki so že v EU. Najlepša hvala za besedo. Hvala, gospod Cvetanov. Naj omenim, da nas kmalo čaka svet PNZ v Bolgariji, ko se boste začeli pogovarjati o teh vprašanjih ob začetku bolgarskega predsedovanja. Sredočili smo torej na zakonite poti in vključevanje migrantov. To bo del naše razprave. In z veseljem lahko pozdravljam govorce prvega panela, najprej komisar Avramopoulos, ki bo začel z prvim delom razprave. 15 do 10 mora zapustiti ceno dvorano, zato ker se mora udeležiti sestanka kolegija komisarjev. Prav tako bo z nami Felipe Gonzalez Morales, posebni poročevalec OZN glede človekovih pravic migrancov, migrantov, pa tudi gospod Šahin. Preden predam besedo kolegom, naj povem, kako bo potekala današnja razprava in kako smo si zamislili potek dela danes. Izmenično bodo dobili besedo dva nacionalna poslanca, na to pa en europoslanec, dokler ne bomo izčrpali seznama govorcev. Vem, da se to zdi komplicirano, ampak to je dober način dela. Nacionalne poslance prosim, da izpolnite obrazec, če želite govoriti v času trenutne seje, pa tudi v času naslednjih sej, če tega še niste storili. Prosim, da torej izpolnite te obrazce, če imate namen predstaviti svoje stališče, to pa lahko predate dvoranskim slugam, ki bodo to posredovali meni. Seznam govorcev bo izhajal iz teh obrazov in upam, da boste vsi, ki si to želite, dobili besedo. S temi besedami mi je v veliko veselje zdaj predati besedo komisarju Avramopolosu, ki bo začel z pomembno razpravo komisar, izvolite. Najlepša hvala, Klod, dobro jutro vsem, spoštovani kolegi, ministri, gospod Župan, Cvetanov. V veliko veselje mi je, da se lahko držim te seje na Evropskem parlamentu. Hvala, Klod, za povabilo sodelovanju na medparlamentarni seji o zakonitih poteh in vključevanju migracij. V času migracijske krize, verjemite mi, se ni bilo enostavno pogovarjati o zakonitih migracijah in vključevanju migrantov. In vendar si ne smemo privoščiti, da bi podcenjevali ta vprašanja. Morda se to ne zdijo nujne prioritete, vsaj ne zdaj, ampak to bo prav gotovo treba prednostno obravnavati v prihodnosti. Če ne bomo temu posvečali pozornosti že zdaj, se bomo morali s tem še v večji meri obravnavati poznaje. Zato je ta konferenca, ta seja zelo pomembna. Pomembno je, da ste tukaj z nami vsi iz celotne Evrope. Ta razprava ni le pravočasna, ampak kaže tudi na to, da Zdaj obstaja dovolj zagona, dovolj politične podpore, pa tudi odgovornosti, zato da se pogovorimo o zakonitih migracijah in vključevanju. Naložbe v zakonite migracije in vključevanje ne pomenijo nekakšnih dobrodelnih ukrepov. Gre za socialno kohezijo, gre za stabilnost, gre za gospodarstvo. Biti moramo pametnejši in bolj proaktivni, moramo zagotoviti boljši pravni okvir in obenem okrepiti integracijsko politiko v Evropski uniji. Nastopil je trenutek, da se premaknemo iz faze soočanja s krizo k dolgoročnim ukrepom za upravljanje z migracijami. Zagotoviti je treba zakonite poti ki bodo spodbujale vključevanje migrantov v našo družbo. To bo prav gotovo temelj za dolgoročni strukturirani pristop. Obenem je pomembno ločevati med različnimi zakonitimi potmi, kar bo še kako razvidno tudi v današnji razpravi. Marsikdo lahko po zakoniti poti pride v Evropo iz različnih razlogov. Pomembno vprašanje je torej, kako se bomo soočali in kako bomo urejali te različne zakonite poti. Migracijska in begunska kriza je ponazorila, da ne moremo še naprej pustiti, da bi ljudje tvegali svoja življenja in se odpravljali po nevarnih poteh preko kopna ali morja, če v resnici potrebujejo zaščito. Nameščanje migrantov mora postati prioriteten način vključevanja migrantov in zagotavljanja zakonitih poti za migrante. Od leta 2015 in vsi se spominjamo situacije v Evropi takrat, ko je bila Evropa presenečena nad tem pojavom in se s tem ni znala soočiti, enako je bilo tudi v državah članicah. No, od takrat smo vzpostavili dva uspešna evropska sistema za premestitve in namestitve in tako je več kot 6000 migrantov našlo dom v državah članicah EU. Septembra 2017 je komisija začela za novim sistemom za vsaj 50 tisoč še posebej ranljivih posameznikov, ki potrebujejo mednarodno zaščito in te naj bi države članice sprejele do oktobra 2019 sprejeli smo skoraj 40 tisoč obljub iz skoraj 14 držav članic do zdaj. Evropska komisija bo namenila 500 milijonov evrov za ukrepe naseljevanja v državah članicah v naslednjih dveh letih, 10 tisoč evrov za vsako premeščeno osebo iz proračuna EU. Poleg tega smo predlagali tudi stalni evropski okvir za premestitve in sicer julija 2016. Na osnovi tega bomo usklajevali ukrepe EU dolgoročno in tako bomo oblikovali tudi enotni postopek in skupna merila. To je bistveni del reforme skupnega evropskega azilnega sistema. S to reformo bomo ustvarili tudi harmonizirana pravila, s katerimi bomo poenostavili socioekonomsko vključevanje beguncev in migrantov. Brez dublinske uredbe in solidarnosti ne bomo mogli zagotoviti trajnostne dolgoročne migracijske politike. Nameravam intenzivno sodelovati z bolgarskim predsedstvom in s poslanci Evropskega parlamenta, zato da pridemo do dogovora že junija. In že zdaj bi želel pohvaliti bolgarsko vlado, da se je zavezala doseči napredek pri teh pomembnih dosejih. Obenem se zavedamo, da je več kot 60 milijonov ljudi razseljenih po celem svetu, več kot 50 milijonov pa se jih priseljuje iz drugih razlogov. Večkrat sem že povedal, da živimo v času človeške mobilnosti in tako bodo verjetno poimenovali naše stoletje tudi zgodovinari prihodnosti. Bolje se moramo soočati s pojavom mobilnosti. Vsi se zavedamo, da bo Evropa v prihodnosti potrebovala migrante, saj je celina, ki se stara. In medtem, ko vlagamo v obstoječo delovno silo, se moramo zavedati tudi enostavnega dejstva, da bo morala Evropa privabiti talent iz tujine, tako da bomo lahko zagotovili trajnostno gospodarsko rast in okrepili konkurenčnost EU. Ob zavedanju teh dejstev je Evropska komisija leta 2016 predlagala okrepitev sistema Evropske modre karte vedno večje potrebe po delovni sili in usposobljenih posameznikih v Evropski uniji kažejo na jasno potrebo potem, da privabimo visoko usposobljene delavce v Evropsko unijo. Trenutno je število tako evropskih modrih kart kot nacionalnih dovoljen za delo v evropskih uniji niže kot v glavnih konkurenčnih državah, kot so naprimer ZDA, Kanada in Avstralija. Z reformo naj bi se soočili s pomankljivostmi, tako da bo ta sistem postal boljši, bolj privlačen, obenem pa bomo to podkrepili tudi z ustreznimi pravicami. Ne želimo narekovati državam članicam, koliko visoko usposobljenih migrantov ne sprejmemo, tega pač ne moremo storiti. Prav tako si ne želimo delodajalcem ali pa trgom dela usiljevati tujih delavcev. Ne želimo jih torej zavedati k določenemu številu tujih delavcev. Mislimo pa, da bi moral naš sistem postati bolj privlačen, fleksibilen in mobilen. Cenim podporo Evropskega parlamenta, še posebej mojega dobrega prijatelja Kloda pri obravnavi tega doseja. Upam, da lahko najdemo ambiciozen kompromis že pred junijem in štejem na to, da nam bo bolgarsko predsedstvo pomagalo napredovati. Zakonite migracije pa ne pomenijo le vključevanja visoko usposobljenih posameznikov. In zato smo se odločili izvesti preizkus uspešnosti glede zakonodaje Evropske unije, glede zakonitih migracij. O tem se bomo posvetovali z vami in to bomo dokončali pozneje letos. Zanima me tudi, kaj bodo o tem povedali deležniki in zainteresirane strani. Trenutno še analiziramo povratne informacije. Zakonite migracije so prav tako pomemben sestavni del naših odnosov s tretjimi državami, ko gre za obvladovanje migracijskih tokov. Zato trenutno sodelujemo z državami članicami pri oblikovanju konkretnih pilotnih projektov za migracije delavcev v sodelovanju z izbranimi tretjimi državami. Na to pa še ne na zadnje, zelo pomembno, vprašanje, o katerem se premalo pogovarjamo, vključevanje, integracija. Gospodarsko in socialno vključevanje vseh tistih, ki so upravičeni do bivanja v Evropski uniji, je bistveno za prihodnost naše družbe, za kohezijo naše družbe. Naše migracijske politike bodo uspešne le, če bomo zagotovili tudi vključevanje migrantov potrebujemo pa celovit družbeni pristop za to. In zato smo se, na primer, odločili za sodelovanje z zasebnim sektorem in socioekonomskimi partnerji. Vključiti smo jih skušali v pobude, kot so na primer delodajalci skupaj za migracije, partnerstvo za migracije. Spoštovani kolegi in kolegice, gospe in gospodje prav gotovo se pred nami odpira okno priložnosti. Nismo več v situaciji, s katero smo se soočili, soočali pred dvema letoma. Stvari so bolj stabilne in pod nadzorom, vendar pa moramo še vedno biti previdni. Zdaj pa se moramo zazreti v prihodnost, biti tako pametni kot tudi ambiciozni po vanju migracijske politike, ki bo dolgoročna ukrepi za zakonite poti in pa vključevanje, to so bistveni delčki celovite sestavljanke. Najlepša hvala za vašo pozornost, hvala, da ste mi prisluhnili. Želim vam plodovito korisno razpravo danes in štejem na vašo podporo v prihodnosti. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod komisar. Vem, da se morate udeležiti sestanka kolegija komisarjev, boste pa prav gotovo prisluhnili tudi stališčem nacionalnih poslancev in evroposlancev glede teh dveh pomembnih vprašanj. Najlepša hvala za ta uvodni nagovor. Spoštovani kolegi, zdaj pa bomo prisluhnili gospodu Bernalju, ki je namestnik ministra za notranje zadeve. Govoril bo v imenu bolgarskega predsedstva. Naj omenim, da bo naslednjih šest mesecev zelo težkih. Verjetno bomo v naslednje pol leta obravnavili največje število zakonodajnih dosejev v zgodovini. 40 odstotkov um, dosejev vezanih tudi na naše področje, ki vključuje to občutljivo tematiko. Najlepša hvala za ta vodni nagovor, zahvaljujem se tudi gospodu Cvetanovu, veselimo pa se tudi vaših komentarjev. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani gospod Morajaš, spoštovani komisar Avramopoulos, gospod eh, Cvetano, evropski poslanci in poslanke. Najlepša hvala za vabilo na medparlamentarni sestanek odbora Libe v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. V veliko čast mi je, da lahko predstavljam bolgarsko predsedstvo svetu EU. V zadnjih letih vprašanje migracij ter obvladovanje različnih vidikov migracijskega procesa bilo v središču evropske agende. Situacija v zadnjih letih je jasno pokazala na to, da moramo zagotoviti celovito upravljanje migracijskih tokov. To pa zahteva odločne ukrepe na ravni EU v smislu nezakonitih migracij, zakonitih migracij v smislu tihotapljenja migrantov potem moramo zagotoviti tudi sodelovanje s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami. Bolgarsko predsedstvo želi nadaljevati z trudom na tem področju. Strinjamo se s tem, da potrebujemo celovit pristop za obvladovanje migracij, ki bo upošteval tudi notranjo in zunanjo razsežnost dobro uravnotežene migracijske politike. V tem kontekstu bomo torej nadaljevali z našim delom in postopoma se bomo preusmerili z potrebe po obvladovanju migracijske krize na celovit in dolgoročni pristop, na osnovi katerega bomo nezakonite migracijske tokove pretvorili v predvidljive in zakonite migracijske poti v Evropsko unijo. EU bi morala izražati enoznačno sporočilo na vzven, ne sme dopuščati nezakonitih prebivalcev na svojih področjih v takšni obliki, mora nadaljevati za oblikovanjem zakonitih poti za migrante. V času bolgarskega predsedstva bomo nadaljevali skupnim trudom glede iskanja dolgoročnih in celovitih rešitev, ki bodo koristne za vse. Najti moramo skupni odziv na izzive, s katerimi se soočajo države članice EU, naprimer staranje prebivalstva, pomankanje delovne sile. Prav gotovo je mogoče to rešiti le na osnovi dobrega upravljanja z zakonitimi migracijskimi potmi. To moramo dopolniti tudi z ukrepi na nacionalni ravni. Izboljšati je treba znanje, obenem pa se soočiti tudi s strukturnimi težavami v državah članicah. V tej luči moramo doseči dogovor med so zakonodajalci pri nekaterih kontroverznih vprašanjih, vezanih na direktivo o modri karti. In potrudili se bomo po najboljših močeh za to, da bomo prišli do skupne vizije glede okrepitve privlačnosti Evropske unije za državljane tretjih držav. Kako naj izboljšamo konkurenčnost EU na globalnem trgu dela in kako lahko zagotovimo pogoje državljanom tretjih držav za to, da bo njihova mobilnost bolj enostavna in da bodo lahko ostali v EU. Pomembna je tudi učinkovita uporaba obstoječih instrumentov, ki jih uporabljajo študenti, sezonski delavci ter napoteni delavci. Vse to naj bi prispevalo k temu, da bomo v Evropsko unijo privabili visoko usposabljene posameznike glede na po specifične potrebe držav članic. Prav tako smo se zavezali k nadaljevanju reforme skupnega evropskega azilnega sistema, kar vključuje tudi delo na uredbi, s katero vzpostavljamo evropski okvir za ponovno naselitev in namestitev migrantov. Moramo poskrbeti za spoštovanje dostojanstva posameznikov in njihove pravice. Poleg tega skupnega pravnega okvira moramo spodbujati tudi humanitarne scheme in ukrepe, na osnovi katerih bomo lahko sprejemali vse tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito zato morajo prostovoljno poskrbeti države članice skladno z nacionalnimi programi za namestitve. Poleg tega moramo poskrbeti za varnost Evropske unije. Sprejeti je potrebno vse ukrepe zopr zlorabo pravic in jamstv, ki jih zagotavlja Evropska unija. Ogotoviti moramo, v kolikšni meri lahko mehanizmi, ki smo jih sprejeli leta 2007 za obvladovanje migracijskih tokov, dejansko pripeljajo do specifičnih rezultatov. Tukaj govorim naprimer o sistemu za vizume in nekaterih drugih instrumentih, naprimer instrumentu za začasni, začasno prekinito veljavnosti vizuma za nekatere osebe, ki predstavljajo visoko tveganje v smislu nacionalne varnosti. Obenem moramo biti pozorni tudi na izvajanje sistema ETS. Tam smo precej napredovali in končno naj bi zaključili z delom pri teh dosejih. Če naprej se moramo truditi poiskati ustrezno ravnotežje med brezvizumskimi premiki in pa sistemom za poenostavitev vizumskih sistemov. Zazreti se moramo tudi v prihodnost, se prilagoditi prihodnim izzivom in veselimo se tudi predlogov Evropske komisije glede boljše harmonizacije vizumske politike. Pripravljeni smo sodelovati pri predlaganih amandmajih glede vizumskega zakonika s temi zakonodajnimi akti bomo skušali izboljšati upravljanje z migracijskimi tokovi, obenem bomo skušali ukrepiti nadzor na zunanjih mejah Evropske unije in pa varnost znotraj Evropske unije. V času našega predsedstva bomo vsebinsko delali tudi na globalnem kompaktu za migrante in begunce. Zavedamo se pomembne uloge na področju migracij. Pomembno je, da zagotovimo tudi krožno migracijo znotraj politike v Evropski uniji. To bi moralo poskrbeti za ponovno integracijo na trg dela tistih, ki se vračajo v Evropsko unijo. Spodbujati je treba tudi večje naložbe v državah izvora in tranzita. Poleg tega mislim, da moramo biti pozorni tudi na temeljne vzroke za migracije in To moramo dopolniti tudi z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. Migracije in obladovanje migracij je del celovitega pristopa in kot predsedstvo si bomo prizadevali za boljše sodelovanje ter odprt ter pragmatičen dialog z tretjimi državami izvora in tranzita. Spodbojali bomo tudi boljšo uporabo obstečih instrumentov in pa tudi akcijskega načrta iz valete ter evropskega okvira za partnerstvo. Pomembna pa bodo seveda tudi partnerstva za tretjimi državami, torej specifično partnerstvo. Sodelovanje za tretjimi državami na osnovi partnerskih dogovorov. To naj bi izboljšalo našo zmožnost na področju boljšega upravljanja z migracijami. In znotraj tega pristopa naj bi izboljšali tudi gospodarstvo EU obenem pa poskrbeli za razvoj tistih regij, ki so še posebej prizadete zaradi revščine. Tako se bomo lahko soočili z temeljnimi vzroki za nezakonite migracije. Evropska unija mora omogočiti nove zakonite poti za sprejem iz tistih tretjih držav, ki so pripravljene poglobiti sodelovanje z EU. Te države morajo biti pripravljene tudi za izgradno zmogljivosti na področju obvladovanja migracijskih tokov in pripravljen tudi na vračanje nezakonitih migrantov. Trude torej treba osredotočiti na regije strateškega pomena za Evropsko unijo, odkudar prihajajo migranti. Pilotni projekti za zakonite migracije pomenijo novo pobudo za lažji dostop do Evropske unije po zakonitih poteh in upam, da bomo s temi pilotnimi projekti spodbudili tudi boljše zadolovanje s tretjimi državami, ko gre za zakonit vstop v Evropsko unijo. Izboljšali naj bi tudi trg dela v Evropski uniji in zmanjšali stopnjo nezakonitih migracij. Bolgarsko predsedstvo bo podprlo kakršnokoli pobudo, ki bo prispevala k razvoju novih zakonitih privlačnih poti v Evropsko unijo, kaj bo seveda alternativa za nezakonito prečkanje meja EU. Upam, da se bomo izognili tudi številnim težavam in izzivom do katerih prihaja zaradi tega. Prihodni razvoj migracijske politike in zakonitih poti migracij bi moral zmanjšati obseg nezakonitih migracij, to pa nam, omogoča, pa nam bo omogočilo tudi boljše upravljanje z migracijskim procesom. Skušali bomo narediti vse v nad združenih narodov o človekovih pravicah migracij. During my term on the mandate, which I assume last August. V času svojega mandata si bom prizadeval za to, da okrepimo človekove pravice migrantov. Migranti so običajno zelo ranljiva skupina ljudi. Migraciji ne moremo obravnavati kot problem. Migranti prav tako niso problem. Problemi se lahko pojavijo, zato ker so naše politike neustrezne. Vprašanje je, kako države upravljajo z migracijami. Migracije so vedno obstajale in vedno bodo obstajale. Ljudje vedno iščejo boljše priložnosti za svoje družine in zase. Na odločitve migrantov, zakaj, kdaj, kako in na kak način bodo migrirali, so zelo raznolike. Glavni dejavniki privlaka, so gospodarska vprašanja in tudi združevanje družin. Migranti običajno iščejo delovno mesto. Tam se začnejo vključevati v družbo in oblikujejo prihodnost za svoje družine. Javna razprava v zvezi s tem pa je zelo plitka. Migrante se pogosto označi za ljudi, ki kradejo delovna mesta. Gospe in gospodje, veliko je delovnih mest, delka, Migrante se pogosto označi z ljudi, ki kradejo delovna mesta. Gospe in gospodje, veliko je delovnih mest in druge oblike dela. Migranti so izpostavljeni zlorabam strani delodajalcev, ko zagotovijo lepšo priložnost zase in za svoje družine. Migranti upravljajo običajno zelo nevarna dela, Demografske spremembe in starajoče se prebivalstvo v Evropi pomeni, da bi morali na migracije začeti gledati drugače. To bi moralo tudi vplivati na naš nezaslužijo podpore, je napačno. Mislim, da moramo vsem zagotoviti boljše pogoje dela, zato da bodo migranti lahko uspešni in da bodo lahko uživali vse svoje človekove pravice represivne politike in neupoštevanje različnih dejavnikov v zvezi z migranti, ki se selijo iz svojih držav izvora iz različnih razlogov in delo iščejo v drugih državah. Migracijska kriza je kriza politične volje. Če bomo poskusili omejiti migracijske tokove, je to samo del problema, ne del rešitev, trpljenje in travmo. Zaradi tega je možnosti za uspešno integracijo v prihodnosti manj. Moj predhodnik in tudi jaz sam sva analizirala migracijske politike EU in pogosto opozarjava na pomankljivosti. Naprimer, izjava EU Turčija ali dogovor z Libijo sta primera tega. Evropa morda s tem krši mednarodne standarde za zakonit vstop če tega ne bomo zagotovili, bomo samo povečali trpljenje na mejah. Trpljenje mnogih je simptom prezne politike glede mobilnosti, zato da se bomo lahko odzvali na demografske, gospodarske, socialne, kulturne in politične izzive, ki pirajo razvoj in uspešnost. Migracije uspešno vplivajo na delovna mesta in na gospodarsko rast. Prispevajo gospodarski rast zato, da bi jih čim lažje integrirali, prispevajo k temu, da bomo zmanjšali tudi negativne populistične prikaze migrantov v družbi. Je, da sprejemamo politike, ki lajšajo mobilnost in zagotoviti moramo državam, da bodo imele ustrezne mejne politike in delali v naših državah. In z učinkovitimi vizumskimi režimi lahko zagotovimo tudi ustrezen nadzor. Države morajo gonite migrante. Nihče ne želi biti nezakonit, vendar mi moramo zagotoviti ustrezne možnosti za mobilnost. Ljudje bi raje plačali pristojbino za vizum, kot pa da trpijo pod tihotapci. Prilagodili se bodo zahtevam držav za to, da bi imeli dostop do zakonitih možnosti mobilnosti in da bi bili ustrezno identificirani. Raje bodo storili to, kot pa da se z družino podajo na pot trpljenja. Delali bojo na uradnih trgih tudi za minimalno plačo, raje kot pa da jih zlorabljajo. Gospe in gospodje, migranti želijo vedno uporabiti zakonite poti, da vstopijo v državo cilja in tam ostanejo. Želijo se iztrgati iz črnega trga. Države morajo ugotoviti, kaj so tisti faktori privlaka. Ale zato, da se bomo lahko lotili reševanja popraševanja po nekvalificirani delovni sili. Migranti, če nimajo zakonitih rešitev, se potem poslužijo nezakonitih rešitev in potem postanejo žrtve zlorabe ubili tihotapce in ljudem bi morali dati možnost, da iščejo delo na zakonitem trgu dela. To bi bila priložnost tako za delodajalce, kot tudi za druge delavce. Zagotoviti je treba odprte delovske vizume in s tem bi zmanjšali tudi izkoriščanje delavcev, potrebne za to, da bi lahko begunce preselili. Ključ za distribucijo beguncev, ki bo dobro deloval, bi oblikoval zanesljiv dolgoročen program, s katerim bi poskrbeli, da bi veliko beguncev uporabilo to možnost, ne pa, da begunci porabljajo veliko denarja za to, da poskušajo na nezakonit način vstopiti v države destinacije in seveda ob tem tvegati tudi življenje sebe in svojih družin. Kakor sem že povedal, črni trgi dela so kot magnet za nezakonite migrante. Tam so ljudje potem izpostavljeni zlorabam in to je seveda ključni dejavnik, ki poganja trg tihotapcev z ljudmi mi bi morali storiti več, da se borimo proti temu, še posebej v določenih sektorjih, naprimer gradbeništvo, kmetijstvo, ribištvo in tako naprej. Politiki se ne zanimajo za to temo, migranti se ne pritožujejo, ljudje pa to ignorirajo. Zaradi tega se problem nadaljuje. Vendar mislim, da moramo ukrepati za to, da bomo dosegli mobilnost brez izkrivljanja trga dela mislim, da bi morali izvajati redne, stroge inšpekcijske preglede in migrantom bi morali dati možnost, da se pritožijo in obrnejo na organe. Migranti bi morali biti integrirani v družbo, imeti bi morali zakoniti status, boriti bi se morali proti izkoriščanju, kakor vsi ostali deloci. Hvala lepa. Hvala, gospod Gonzales Morales. Preden bo spregovoril zadnji govornik, imam sporočilo za vas. Nekdo od vas je na stranišču pustil zelo dragocen prstan. Če ste to vi, lepo prosim, da nekomu od našega osebja to sporočite in prstan vam bomo vrnili. Ne šalim se, diskretno vam bomo ta prstan potem eh, vrnili. Ne bom dajal dodatnih komentarjev, to je res nenavadno sporočilo. Pa vendar, kolegice in kolegi, vem, da ste nekateri zelo izkušeni na področju integracij v vaših regijah in državah. Naš naslednji govornik bo prav tako govoril o tem. Ima pa zelo veliko izkušenj na tem področju. To je županja Fatma Šahin. Tisti, ki še niste bili v Gazantepu v Turčiji, naj vam povem, da je ta provinca leta 2016 bila nominirana za Nobelovo nagrado za mir, zato ker so pomagali sirskim beguncem. 50 tisoč beguncev so namestili v zelo kratkem času. Naj vam povem, da je to dvakrat večje število ljudi, kot ga je Evropska unija namestila v zadnjih dveh letih. Ona nam torej lahko ljudi, kot ga je Evropska unija namestila v zadnjih dveh letih. Ona nam torej lahko pokaže in pove, kako je mogoče integrirati begunce. Zelo sem vesel, da je danes z nami in da nam lahko poda svoje izkušnje. Gospa Šehin, izvolite, deset minut imate na voljo za svojo predstavitev. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani komisar, spoštovani predsednik, spoštovani člani tega zelo cenjenega odbora, kakor je predsednik že povedal, to bo zelo pomembna razprava. Govorili bomo o Gaziantepu. Podala vam bom predstavitev. Z vami bom delila nekaj predlogov o tem, kako lahko upravljamo z migracijami na najbolj učinkovit možen način v čim krajšem možnem času. Hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim pred vami. Hvala za to, da ste mi dali priložnost, torej naj vam nakratko predstavim Gaziantep. Gaziantep je mesto, ki je del mreže UNESCO ustvarjalnih mest. Imamo zelo dobro gastronomsko ozadje, sama pa sem županja v tem mestu. leta 2011 smo začeli z prizadevanji, da se grozovitosti ne bi ponovile. Poskusili smo pripraviti humanitarne rešitve za probleme, ki so se začeli leta 2011. Turčija ima politiko odprtih vrat. Sedem let že poskušamo pomagati prijateljem in sosedom. Kakor je predsednik povedal, je Gaziantep sprejel največ beguncev od vseh. Če primerjate število ljudi, ki smo jih sprejeli mi, z številom ljudi, ki jih je sprejela celotna Evropa, lahko vidite, koliko ljudi smo dejansko sprejeli prav mi. Naj vam na kratko predstavim, kakšne politike na področju migracije smo sprejeli, zato da smo se uspešno spopadli s tem problemom. Vidite lahko, katere regije so sprejele največ migrantov, to je bilo na prejšnji prosojnici in upravljanje je ključnega pomena. Sprejeli smo sporozum z Evropsko unijo in zelo pomembno je, da Evropska unija izpolni svoje obljube od Evropske unije pričakujemo, da bo sprožila tranše plačil, ki so jih obljubili. Če naj bi se krize lotili na vzdržen način, moramo poskrbeti, da se bodo vse strani držale dogovora in obljub, vključno s finančnimi obljubami. Kaj torej počnemo mi v Gazentepu? Pred svojo trenutno funkcijo sem bila ministrica za družino, bila sem tudi ministrica za socialna vprašanja in na osnovi teh izkušenj sem pripravila nujni načrt, ko se je pojavila kriza. Naš moto, naš slogan je bil soobstoj. Življenje skupaj, izobraževanje skupaj in tako naprej. V Turčiji občine niso odgovorne za šole. Ampak, ko se je pojavila kriza, je občina morala odpreti šole za begunce. Če tega ne bi storili, bi verjetno izgubili celotno generacijo. Ti otroci bi potem postali žrtve terorističnih organizacij, kot sta PKK in Daesh. Občina je torej odprla šolo in zagotavlja financiranje za šolo že zadnjih pet ali šest let. Prav tako smo odprli centr za begunce. V tem centru izvajamo raziskave, poskušamo razumeti, kakšne so potrebe beguncev, prav tako poskušamo uskladiti njihove potrebe z potrebami družbe. Cilj tega centra je poskrbeti, da se begunce vključi v družbo v Gaziantepu. Prav tako smo ženske in otroke iz Sirije povabili, da se udeležijo javnih tečajev, ki jih organizira občina. Če bi ljudi izolirali, bi spet seveda samo prilili vodo na mlin teroristom in nasilju. Na ravni občine si vedno prizadevamo za vključujoč pristop. In kako je povedal gospod predsednik, zelo pomembno je bilo zagotoviti delo za prihodnjo delovno silo. Ljudi moramo opolnomočiti tako z vidika gospodarskih vprašanj, kot tudi z humanitarnega vidika. Pravice otrok, pravice žensk, pravice invalidov so zelo pomembna vprašanja za nas in to so seveda tudi temeljna načela OZN, kakor veste vsi. Otroci so otroci povsod, ne glede na to, kje so rojeni. Če vidimo, da so otroci rojeni v Aziji in na Bližnjem vzhodu enaki otrokom v Evropi, če vidimo, da imajo vsi otroci iste potrebe, potem mislim, da smo že na pravi poti za iskanje rešitev. Mi smo odprli šole za otroke, kajti videli smo, da otroci potrebujejo izobraževanje. Predstavljajte si, da je polovica ljudi v Bruslju zdaj v Gaziantepu. Toliko ljudi mi podpiramo. Zagotoviti je treba za javni prevoz, izobraževanje, zdravstveno nego in tako naprej. Sveda pojavljajo se težave glede namestitve. Najmine so visoke, težave imamo z infrastrukturo, težave imamo na področju izobraževanja in tako naprej. To vse drži. Ko sem postala županja, je bilo 1700 ljudi mlajših od 18 let. Od 107 tisoč otrok jih je samo 3 tisoč bilo v šoli. No, po letih prizadevanj smo poskrbeli, da se je številka s 3000 dvignila na 67 tisoč otrok v šoli. Če bi otroci bili nazaj v Siriji, bi se jih 80 odstotkov šolalo, v Gazantepu pa se jih šola 90 odstotkov. Zelo pomembno je, da se poveča stopnja izobraževanja za vse otroke, kajti oni bodo naša prihodnost. Brezposobnost je velik problem. Sprožili smo proces, ki se imenuje proces odprtih kvot. Kaj to pomeni? To pomeni, da poskušamo integrirati sirske begunce v turški trg dela, ne da bi ob tem škodili turškim delodajalcem. Še en problem je voda. Za župana je to ena najpomembnejših nalog. Zdaj imamo pred seboj pomemben projekt, s katerim bomo zagotovili 120 km vodovodov, 120 km vodovodov torej. To je model, ki sem vam ga želela predstaviti. Gre za model Gaziantep. Mesto smo morali dejansko prenoviti, če lahko tako rečem. Najemnine so visoke in če želimo zagotoviti, da bodo novoprišljaki preživeli, smo morali mesto prilagoditi, ga prestrukturirati. Migracije so rezultat. V Erbabu in Džerablusu smo videli, da če se zagotovi varnost ljudem, se ljudje ne mudoma vrnejo domov. V Džerablusu smo oblikovali varno območje za migrante in prebivalstvo se je povečalo iz 3000 na 50000 v zelo kratkem času. Če želite torej upravljati in obvladovati to krizo v Evropi, morate v njihovih domovinah zagotoviti varna območja. Evropa, Amerika in Zahod nasploh ne smete ga obravnavati kot gospodarsko in finančno breme. Ne, namesto tega je treba to obravnavati kot eh, humanitarno razsežnost, V Siriji je treba oblikovati varna območja, zato da poskrbimo, da se bodo ljudje lahko vrnili domov. Na tem temelji model Gaziantep. Mislim, da Turčija predstavlja odličen model za EU. Turčija je izpolnila svoje odgovornosti v zvezi z sporozumom iz marca med EU in Turčijo. Mi nadziramo svoje meje, želimo pa si, da bi tudi Evropa držala besedo. Če so pravne poti v Evropo pravne, zakonite, potem bi Evropska unija morala te poti okrepiti. Vendar Evropa ne sme diskriminirati proti beguncem. Ne smete vzeti samo tistih priseljencev, ki bodo koristili Evropski uniji socialno, gospodarsko in tako naprej. To so mladi, izobraženi in tako naprej. Ne, upoštevati morate tudi otroke in starejše, ki sicer niso talentirani, ampak tudi ti ljudje potrebujejo dom. Če bomo diskriminirali proti tem ljudem, bo terorizma spet vedno več in mi bomo potegnili takratko. Če želimo problem rešiti enkrat za vselej, potrebujemo bolj vzdržne rešitve in Evropska unija mora pokazati politično voljo za to, da poiščemo globalno rešitev za ta problem. Z vami sem želela deliti model Gaziantep, prav tako sem vas želela opozoriti na pravice mladih, starejših, žensk, otrok, invalidov in tako naprej. Model Gaziantep je odličen model, lahko je dober zgled in hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Hvala lepa. Vem, da bi lahko povedali še veliko več o tem. Gospa Šehin, izvolite, deset minut imate na voljo za svojo predstavitev. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani komisar, spoštovani predsednik, spoštovani člani tega zelo cenjenega odbora, kakor je predsednik že povedal, to bo zelo pomembna razprava. Govorili bomo o Gaziantepu. Podala vam bom predstavitev. Z vami bom delila nekaj predlogov o tem, kako lahko upravljamo z migracijami na najbolj učinkovit možen način v čim krajšem možnem času. Hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim pred vami. Hvala za to, da ste mi dali priložnost. Torej, naj vam nakratko predstavim Gaziantep. Gaziantep je mesto, ki je del mreže UNESCO ustvarjalnih mest. Imamo zelo dobro gastronomsko ozadje, sama pa sem županja v tem mestu. Leta 2011 smo začeli z prizadevanji, da se grozovitosti ne bi ponovile. Poskusili smo pripraviti humanitarne rešitve za probleme, ki so se začeli leta 2011. Turčija ima politiko odprtih vrat. Sedem let že poskušamo pomagati prijateljem in sosedom. Kakor je predsednik povedal, je Gaziantep sprejel največ beguncev od vseh. Če primerjate število ljudi, ki smo jih sprejeli mi, z številom ljudi, ki jih je sprejela celotna Evropa, lahko vidite, koliko ljudi smo dejansko sprejeli prav mi. Naj vam na kratko predstavim, kakšne politike na področju migracije smo sprejeli, zato da smo se uspešno spopadli s tem problemom. Vidite lahko, katere regije so sprejele največ migrantov, to je bilo na prejšnji prosojnici in upravljanje je ključnega pomena. Sprejeli smo sporozum z Evropsko unijo in zelo pomembno je, da Evropska unija izpolni svoje obljube. Od Evropske unije pričakujemo, da bo sprožila tranše plačil, ki so jih obljubili. Če naj bi se krize lotili na vzdržen način, moramo poskrbeti, da se bodo vse strani držale dogovora in obljub, vključno s finančnimi obljubami. Kaj torej počnemo mi v Gaziantepu? Pred svojo trenutno funkcijo sem bila ministrica za družino, bila sem tudi ministrica za socialne vprašanja in na osnovi teh izkušenj sem pripravila nujni načrt, ko se je pojavila kriza. Naš moto, naš slogan je bil soobstoj. Življenje skupaj, izobraževanje skupaj in tako naprej. V Turčiji občine niso odgovorne za šole, ampak ko se je pojavila kriza, je občina morala odpreti šole za begunce. Če tega ne bi storili, bi verjetno izgubili celotno generacijo. Ti otroci bi potem postali žrtve terorističnih organizacij, kot sta PKK in Daesh. Občina je torej odprla šolo in zagotavlja financiranje za šolo že zadnjih pet ali šest let. Prav tako smo odprli centr za begunce. V tem centru izvajamo raziskave, poskušamo razumeti, kakšne so potrebe beguncev, prav tako poskušamo uskladiti njihove potrebe z potrebami družbe. Cilj tega centra je poskrbeti, da se begunce vključi v družbo v Gazjantepu. Prav tako smo ženske in otroke iz Sirije povabili, da se udeležijo javnih tečajev, ki jih organizira občina. Če bi ljudi izolirali, bi spet seveda samo prilili vodo na mlin teroristom in nasilju. Na ravni občine si vedno prizadevamo za vključujoč pristop. In kako je povedal gospod predsednik, zelo pomembno je bilo zagotoviti delo za prihodnjo delovno silo. Ljudi moramo opolnomočiti tako z vidika gospodarskih vprašanj, kot tudi z humanitarnega vidika. Pravice otrok, pravice žensk, pravice invalidov so zelo pomembna vprašanja za nas in to so seveda tudi temeljna načela OZN, kakor veste vsi. Otroci so otroci povsod, ne glede na to, kje so rojeni. Če vidimo, da so otroci rojeni v Aziji in na Bližnjem vzhodu enaki otrokom v Evropi, če vidimo, da imajo vsi otroci iste potrebe, potem mislim, da smo že na pravi poti za iskanje rešitev. Mi smo odprli šole za otroke, kajti videli smo, da otroci potrebujejo izobraževanje. Predstavljajte si, da je polovica ljudi v Bruslju zdaj v Gaziantepu. Toliko ljudi mi podpiramo. Zagotoviti je treba za javni prevoz, izobraževanje, zdravstveno nego in tako naprej. Seveda pojavljajo se težave glede namestitve. Najmine so visoke. Težave imamo za infrastrukturo, težave imamo na področju izobraževanja in tako naprej. To vse drži. Ko sem postala županja, je bilo 1700 ljudi. Mlajši od 18 let. Od 107 tisoč otrok jih je samo 3 tisoč bilo v šoli. No, po letih prizadevanj smo poskrbeli, da se je številka z 3 tisoč dvignila na 67 tisoč otrok v šoli. Če bi otroci bili nazaj v Siriji, bi se jih 80 odstotkov šolalo, v Gaziantepu pa se jih šola 90 odstotkov. Zelo pomembno je, da se poveča stopnja izobraževanja za vse otroke, kajti oni bodo naša prihodnost. Brezposobnost je velik problem, sprožili smo proces, ki se imenuje proces odprtih kvot. Kaj to pomeni? To pomeni, da poskušamo integrirati sirske begunce v turški trg dela, ne da bi ob tem škodili turškim delodajalcem. Še en problem je voda. Za župana je to ena najpomembnejših nalog. Zdaj imamo pred seboj pomemben projekt, s katerim bomo zagotovili 120 km vodovodov. 120 km vodovodov torej. To je model, ki sem vam ga želela predstaviti. Gre za model Gaziantep. Mesto smo morali dejansko prenoviti, če lahko tako rečem. Najemnine so visoke in če želimo zagotoviti, da bodo novoprišljiki preživeli, smo morali mesto prilagoditi, ga prestrukturirati. Migracije so rezultat v Erbabu in Džarablusu smo videli, da če se zagotovi varnost ljudem, se ljudje ne mudoma vrnejo domov. V Džarablusu smo oblikovali varno območje za migrante in prebivalstvo se je povečalo iz 3000 na 50000 v zelo kratkem času. Če želite torej upravljati in obvladovati to krizo v Evropi, morate v njihovih domovinah zagotoviti varna območja. Evropa, Amerika in Zahod nasploh ne smete ga obravnavati kot gospodarsko in finančno breme. Ne, namesto tega je treba to obravnavati kot eh, humanitarno razsežnost. V Siriji je treba oblikovati varna območja, zato da poskrbimo, da se bodo ljudje lahko vrnili domov. Na tem temelji model Gaziantep. Mislim, da Turčija predstavlja odličen model za EU. Turčija je izpolnila svoje odgovornosti v zvezi z sporozumom iz marca med EU in Turčijo. Mi nadziramo svoje meje, želimo pa si, da bi tudi Evropa držala besedo. Če so pravne poti v Evropo pravne, zakonite, potem bi Evropska unija morala te poti okrepiti. Vendar Evropa ne sme diskriminirati proti beguncem. Ne smete vzeti samo tistih priseljencev, ki bodo koristili Evropski uniji socialno, gospodarsko in tako naprej. To so mladi, izobraženi in tako naprej. Ne, upoštevati morate tudi otroke in starejše, ki sicer niso talentirani, ampak tudi ti ljudje potrebujejo dom. Če bomo diskriminirali proti tem ljudem, bo terorizma spet vedno več in mi bomo potegnili takratko. Če želimo problem rešiti enkrat za vselej, potrebujemo bolj vzdržne rešitve in Evropska unija mora pokazati politično voljo za to, da poiščemo globalno rešitev za ta problem. Z vami sem želela deliti model Gaziantep. Prav tako sem vas želela upozoriti na pravice mladih, starejših, žensk, otrok, invalidov in tako naprej. Model Gaziantep je odličen model, lahko je dober zgled in hvala lepa, da ste mi pristopnili. Hvala lepa. Vem, da bi lahko povedali še veliko več o tem, ampak hvala. Zdaj pa bomo prisluhnili nacionalnim poslancem, tudi oni nam bodo opovedali, kakšne so njihove izkušnje, ampak hvala za vašo predstavitev. Kolegice in kolegi, zdaj je čas za vas. Hvala za vaše potrpljenje. Naprej gospod Danaj iz ELS iz Mačarske. Monika Danaj, izvolite. And, and everyone, if you could just speak for Max. Največ dve minuti, lepo prosim. Pani odbora, kolegice in kolegi. V imenu mađarske vlade lahko povem naslednje. Vedno znova trdite, da ima mađarska druža, drugačne odgovore na te izzive. Mi imamo svoje predstavnike in zdi se, da se ne zavedamo, da imamo glede beguncev zakonske obveznosti in eh, ko govorimo o Gaziantepu in sama sem bila v Gaziantepu in čestitam vam, gospa, za briljantno delo, ki ste ga tam opravili, je bremen. Torej, mehanizem solidarnosti uh, ni zaživel. Mačarska je bila tista, ki je najbolj spodnosti, ko gre z sporozumem o ponovnem sprijemu. In temu smo, torej, uh, ko gre za Libijo, vemo, da tam ni prave obalne straže, obstaja nekašne milice. In ker nimamo zakonitih poti, uh, pravzaprav spodbujamo tih otapce. Zato se moramo res osredotočiti na vzpostavitev varnih in zakonitih poti. In imam vprašanje z naše kolege iz nacionalnih parlamentov. V državah obstajajo eh, programi za naložbenike, tako imenovani zlati vizumi. Če se tega ne sramujejo, potem naše vlade pravzaprav to, da bo treba poskrbeti za demografski upad v Evropski uniji. Hkrati pa vlade daje zeleno luč zlate vizume bogatim migrantom, ki želijo le vstopiti v eh, šengensko območje, zato da bogatim migrantom, ki želijo le vstopiti v eh, šengensko območje, zato da. Halo. Martin eh, Jose Martin Toledano iz Španije, odbor za notranje zadeve. No, Ne strinjam se s gospodom Gonzalesom, da eh, nismo soočeni s težavami ekonomskih eh, okoliščin ali ker bežijo pred vojno ali ker se bojijo, da bodo, da bodo ubiti. To je tragedija. Tudi njihova pot do Evrope je težavna, ker prečkajo države, kjer se jih zlorablja kjer se ne spoštuje njihovih prežavah cilja, pride do težav, ker naše družbe niso zagonodajno, družbeno, mentalno pripravljene sprejeti tako velik in množičen tok beguncev, ki želijo izboljšati svoje življenje. V Španiji smo zelo pod pritiskami Evropske unije in treba je najti solidarno rešitev za migrante in begunce. Zelo pomembno je delati na več vidikih, na izvove. In upam, da bo delo Evropske unije eh, dalo pozitiven rezultat in da bo imeli bolj zakonito in bolj vključujočo eh, politiko. Mm, migracij. Naše trenutne težave so pravzaprav posledica migracijskega toka iz 2015. Ta tok je bil zelo množičen in izkazalo se je, da Evropska unija ni pripravljena na ta pojav. Ne bom komentiral posamičnih izjav mm, nemške kanclerke ali dejavnosti Evropske, predsednik Evropske komisije. Vendar vseeno po dveh letih sem vesel, da se sedaj strinjamo, da moramo preprečiti prihod nezakonitih migrantov v Evropsko unijo in da moramo pripraviti uh, zakonit prihod migrantov. Tudi to moramo formalno obravnavati. Države članice so suverene. EU nima svoje državljane v državi, ima svoje državljane in ima svoje politike, svoje socialne politike. Te so tiste, ki dajo državljanstvo in ki skrbijo za svoje migrante. In EU se ne smejo to preveč umešavati in mora spoštovati pravice držav članic, da same sprejme odločitve na tem področju. Države članice lahko same rečejo, koliko ljudi lahko sprejmejo Vsi ti so socialni inženjeri iz Evropske komisije in Evropskega parlamenta in OZN nam ne smejo useljevati svojih vizij, ki niso spremljive državljanov te držav. Moramo poštevati mnenja naših državljanov, kajti oni so tisti, ki jih zastopamo in uh, zaradi katerih oblikujemo našo politiko. Hvala. Evroposlanka Barbara Spinelli iz Italije. In hvala župani Gaziantepa za opis glede vključevanja beguncev v. Županjo Gaziantepa bi vprašala nekaj glede teme, ki troke. Torej, to je siva ekonomija ali mora tudi ne siva ekonomija, vendar je to vseeno zaskrbljujoče. Hvala. Hvala. Tri akronja metato 2015. Hvala. Tri leta kasneje, polico 2015, se sedaj lahko pogovarjamo. Moramo se pogovarjati o glavni kontradikciji znotraj Evropske unije. Priznavamo staranje našega prebivalstva in posledično potrebujemo delavce. Moramo vključevati begunce in migrante in moramo zagotoviti varnost. In številne države ne želijo sprejeti beguncev in migrantov, zlasti tiste, ki imajo migrante, svoje migrante v drugih državah. Strinjam se z gospodom Morajšom, delim njegove skrbi. To so dejanski problemi. Znova živim na otoku Lesbos veliko delam z begunci. Sprejem in zaščita beguncev, ki pridejo, oziroma ki prihajajo že več let v Lesbos, je nekaj, eh, kar je. Eh, pravi način, kot je tudi povedala županja Gaziante, pa in zelo me skrbi, eh, da nekateri zanikajo to, kar se dogaja. Pridite na lesbos in vidite, kako mi delamo eh, za vključevanje otrok v šole, kako vključujemo begunce v našo družbo. Ne, ne primer svoje hčere, danes ima šest let, pred tremi leti je imela tri leta in vprašala me, zakaj ti ljudje prihajajo z morja. In potem sem jim povedala, da je pač v njihovi državi vojna. In moja hči je odgovorila, uh, pač nedolžen otrok, in je rekla, da je družino treba razširiti na brate in sestre. To bi bilo kontraproduktivno. To je na glede na obstoječe dublinska pravila. Zunanje meje je treba zavarovati, tako da bodo verodostojne. Kdo ima uh, pravico do statusa begunca ali in vprašanj azila. Pri dostopu do trga dela imamo veliko izkušenj, imamo okoli 40 tisoč tujih delavcev pri nas, ki so delavci, raziskovalci, študenti in se je pristojna za to, da se lahko odloči, koga povabi na svoj trg dela. Ko gre za preselitve, 60 milijonov ljudi želi preselitev in še veliko več. Uh, ljudi je ugo. Lahko govorimo o priselitvi, ko gre za najranljivejše skupine ljudi, recimo, ko gre za otroke v begunskih taboriščih, kjer ne more biti ustrezne zdravniške pomoči. To, kar se je zgodilo leta 2015, je bila situacija dovolj denarja in moči, da so to lahko storili. Tiste, ki, ti, tiste, ki so najranljivejši, ženske in otroke, pa smo postali tam, kjer so bili. Torej, situacija ni v preselitvi, rešitev razvojna pomoč in naložbe. Moramo govoriti o tem, da odpremo trge s temi državami naše eh, gospodarske politike povzročajo revščino v teh državah, ker so naši trgi zaprti in nedostopni za nje. Vprašanje, ko govorimo o, posame, o, o ceni posameznika, ne pa o množičnih migracijah. Hvala. Hvala. In še zadnji nacionalni eh, poslanec, gospod Jan Skopek iz Češke. Izvolite. Za slovo, ja bih také chtěl zdůraznit eh, při té naší diskuzi hvala za besedo. Tudi sam bi povdaril, da moramo ločevati med nezakonitimi migracijami in privabljanjem talentiranih, izobraženih delavcev naše države. To sta dve zelo različni temi in napaka bi bila, če bi to dvoje mešali. Če bomo to počeli, ne bomo našli funkcionalne rešitve Češka se želi osredotočiti na vzroke migracije, ne pa na posledice. Politika vračanja mora postati učinkovitejša. Moramo se boriti proti tih otapcem z ljudmi. Kaj zadeva skupni azilni sistem? Ta mora temeljiti na konsenzu, kajti če usiljujemo pravila, bo to le poglobilo krizo češki parlament je sprejel resolucijo nedavno in zavrača uh, mehanizem za preselitve. Države članice so tiste, ki morajo sprejemati odločitve na tem področju in skušali bomo zagotoviti za to, da če pride do sprememb v zeljni politike na ravni EU, da bomo poskušali upeljati načelo soglasja in zagotoviti, da se azilnih sistemov ne zlorablja. Ko sem poslušal uvodne govore, sem dobil tis, da bomo nezakonite migracije spremenili v zakonite migracije z upravnimi ukrepi to ni pravi pristop in mislim, da uh, izziv starajoče, pre, starajočega prebivalstva z um, migracijami iz drugih držav ni uh, prava rešitev. Mislim, da tudi ta težava ni tako huda. Uh, kot se govori, ko vidim, koliko je mla, mladih brezposelnih v državah članicah, mislim, da ta težava ni tako resna, kot se jo predstavlja. Hvala. S tem smo izčrpali seznam govorcev iz nacionalnih parlamentov. Hvala našim gostom, zlasti iz nacionalnih parlamentov, za njihove prispevke. E, teme zakonitih poti in integraciji je zelo občutljivo, zelo zapleteno, kar zadeva integracijo, vključevanje. Mislim, da ni uh, možno za Evropske institucije, za parlament in komisijo, da tu res eh, nekaj storita, tu, to je res tema, kjer morajo države, članice, regije, lokalne oblasti vključene. Kar zadeva legalne poti, glede tega ni veliko dosijajo. Omenjali ste modro kartico, že tu imamo težave. In vprašanje, koliko domišljij lahko tu pokažemo. To so res občutljive teme in tu potrebujemo sodelovanje med evropskimi institucijami in nacionalnimi parlamenti. Hvala za vaše komentarje, hvala za vaš angažma, ki ste ga pokazali s tem v zvezi. In upam, da ste tudi prisluhnili temu, kar so imeli eh, povedati evropski poslanci. Hvala tudi današnjim gostom. Hvala gospod Filipin Gonzales Morales. Hvala predstavniki bulgarskega predsedstva. Vi boste imeli veliko dela pred sabo, eh, vendar to je zelo pomembno delo in želim vam eh, čim več uspeha. Vem, da ste veliko pripravljenega, pripravljenega dela opravili za teh šest mesecev. Eh, in hvala za to, kar ste že storili in kar še boste. Torej, hvala in hvala gospe Župani za vse delo, ki ga je opravila in vzor, ki nam ga je pokazala, glede tega, kako lahko dobro vključujemo ljudi. Uh, bili ste danes zelo dobrodošli in hvala za to, kar ste nam danes predstavili. Dragi kolegi, najlepša hvala. Naj povem, da je popolnoma nemogoče imeti poglobljeno razpravo o teh občutljivih temah, vendar je nujno, da imamo interakcijo med evropskimi poslanci, strokovnjaki in nacionalnimi poslanci. In že to, da to počnemo, je zelo pomembno. Sedaj gremo naprej na drugi del naše predstavitve. Hvala eh, našim govorcem, pa da lahko ostanete tu še na naslednjem delu. Eh, predsedujoča naslednjega dela, gospa Intervelt. Ah, sorry, um, do, do you... Čujem. Uh, Ste želeli eh, odgovoriti na neko vprašanje? No, potem pa izvolite, seveda, če želite odgovoriti, izvolite. Eh, gospa poslanka je vprašala glede dela otrok. Veliko otrok je, ki, ki delajo v tekstilni industriji v Kazijati. Pozimo, to je rekla europoslanka. Eh, če ne sprejemo zaščitnih ukrepov, potem se eh, nujno zgodi delo otrok, delo otrok. In kateri ukrep smo sprejeli za to, da bi otroke ohranili v šolah do leta 18, je to, da smo dosegli to, da je 70 odstotkov otrok v šolah, torej mm, imamo odprt, politiko odprtih vrat v Turčiji. In če EU uh, izpolnjuje svoje obveznosti, potem bomo lahko odpirali nove šole in bomo lahko zagotovili, da bo več otrok bilo zavarovani s temi začetnimi ukrepi. Torej ne smemo zgolj se pritoževati in biti del težave, moramo biti del rešitve, imamo moto, da ne smemo tolerirati troškega dela. In želimo zagotoviti, da vključujemo vse otroke v izobraževanje in v šolski sistem. Uh, veliko tem je bilo izpostavljenih. Če želite odgovore na svoje vprašanje, nam to prosim pošljite in gotovo vam bodo lahko odgovor, govorniki lahko odgovorili po elektronski pošti. Hvala še enkrat. Torej, moja kolegica Sofija Intervelt bi morala predsedovati naslednjemu delu. Ona je bila pričevalka za direktivo pogoje za sprejem, vendar ne more priti, tako da bo, me boste morali prenašati še nekaj minut, mi je res žal. Vedem, da če imamo menjavo pri tem zasedanju, torej predsedoval bom še nekaj minut, potem pa mi bo pomagal, mi bo pomagala gospa Kinga Gal, ki je podpredsednica odbora Libe. Še enkrat hvala za njeno pomoč meni in odboru. Hvala, Kinga. Torej, bom eh, uvedel ta nov del, postavil bom nove uh, govornike čim hitreje. Hvala seveda za vašo potrpežljivost. Ko vsi pridejo, bom predstavil eh, torej tudi ta drugi del zasedanja. Colleagues, if you could please be seated, we'll uh, begin again. Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta. Nadaljujemo sejo. Pred sejno dvorano je avtomat za kavo, čeprav ne bo koristno, če se boste zdaj vsi odpravili po svojo skodelico. Prosim, da čimprej zasedete. to make a start. So if you have other colleagues who are... Spoštovani kolegi, začeli bomo, če je kateri od vaših kolegov še predsej na dvorano, prosim, da jih upomnite, da se vrnejo v dvorano. Hvala bom predal besedo tudi gospej Ingi Galm. Sofintveld naj bi predsedovala tej drugi seji, vendar pa je imela urgentno situacijo družinske narave, ki je morala urediti, zato bom zaenkrat nju nadomeščal. Druga seja zadeva zakonite poti za mednarodno zaščito. V zadnjih nekaj letih smo opazili, kako osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, tvegajo življenja za to, da prispejo v varni pristar. Kar spomnite se na vse te podobe iz sredozemlja, Egejski otoki, Lampedusa, osrednje sredozemske migracijske poti. Vsi smo videli te podobe odraslegice, zakaj gre. Številni med vami ste se ukvarjali s to problematiko in to je tudi za nas zelo pomembno vprašanje. Vemo, da moramo upoštevati tudi celotno vprašanje tihotapcev z ljudmi in o tem, kako naj najdemo rešitve za to težko problematiko. Prav gotovo ne bomo našli vseh rešitev na te težave že danes, ampak interakcija med nami, europoslanci in pa nacionalnimi poslanci, je bistvenega pomena. In nobenega razloga ni za to, da ne bi nadaljevali s tem sodelovanjem na Evropskem parlamentu, pa znotraj tega odbora obravnavamo vprašanje premestitve in preseditve ter tudi drugih pojavov. Številne točke so sporne. Obenem pa se moramo zavedati tudi vprašanje solidarnosti. Tudi ta je pomembna. Evropskim poslancem. Na začetku prve seje sem povedal, da poteka veliko dela na Evropskem parlamentu brez primere. V času bolgarskega predsedstva bo kar 40 odstotkov vsega dela vezanega na to področje. In izraziti del tega je vezanega na zakonodaje, ravno zaradi tega, ker se zakonodaja ne izvaja ustrezno ali pa nimamo dovolj politične volje, da bi se soočili s to krizo in jo na ustrezen način upravljali. To je torej situacija, v kateri se nahajamo. Prav odgovor gotovo ni treba, da vas opominjam na to, vas čakajo govori nekaterih strokovnjakov. Ti bodo predstavili svoje stališče. Najprej bo dobil besedo Peter Sullivan, uradnik za preselitve pri Visokem komisarijatu Organizacije Združenih narodov za begunce. On bo začel z razpravo. Najlepša hvala, Peter, da si z nami. Mest za preselitev v letih 2018 in 2019 40 tisoč je bilo že sprejetih zavez, to je zelo pozitivno in upam, da boste lahko sprejeli še več zavez. Leto 2016 je bilo za UNHCR zelo pomembno leto. Približno odpravilo znotraj scheme preseditve na nove destinacije, globalno gledano, in eh, to so bile rekordne številke v zadnjih 20 letih. V teh tekom leta 2016 smo dobili tudi deklaracijo v New Yorku za imigrante. To je bil mejnik in kolektivno vseh 153 držav k vprašanju migracij in beguncev v prihodnosti. Bilo precejšno zmanjšanje razpoložljivih mest za preselitev in to v kontekstu že tako ali tako visokih potreb, ki jih nismo dosegli. Evropske komisije, katere države članice naj bi bile na prioritetnem seznamu za preselitve v letu 2017. To velja tudi za zni pristan. UNHCR poziva k dodatnim 40 tisoč eh, mestom za preselitve, ki naj bi jih države ponudili na globalni ravni, zato da se odzovejo izvora. Glede na težavne okoliščine v Libiji, Turčja in to zadeva tudi neposredne evakuacije iz Libije v Italijo. 264 oseb. Upam, da bo sodelovanjem držav članic ta cilj dosežen v odziv na naš poziv za 40 nova mesta za preselitev, zato da se lahko odzivamo na potrebe v Libiji. Na osnovi New Yorkske deklaracije smo dobili tudi prilogo te deklaracije, to zadeva celo. Države naj bi sodelovali na osnovi mednarodnega sodelovanja in delitve odgovornosti in mehanizem preselitve je bistvenega pomena za to. Ta naj bi bil koristen tudi v smislu 167 tisoč sirskih državljanov. Vem, da uporabljam veliko statistik, ki jih bo verjetno težko prebaviti, ampak z veseljem vam bom te črli na sirsko prebivalstvo v zadnjih letih, ampak ostajajo potrebe tudi pri nekaterih drugih fragmentih globalnega prebivalstva. Ti za posameznike, ki niso nujno sirski državljani. Kot so državami z EU prispevek držav članic EU je bil zelo pozitiven in upam, da se bo to nadaljevalo. Čemu smo bili priča v zadnjih nekaj črpanj seznam ukrepov, moramo biti fleksibilni, moramo biti inovativni in odzivati se moramo na velike potrebe, ki obstajajo. Prišlanšene zmogljivosti v smislu preseljevanja, zato bi prosili države članice, da podprejo UNHCR in pa vse partnere, ki sodelujejo pri politiki preseljevanja, zato da bom, hvala Peter, naj obrazložim, kako bo nadaljevala, kako bomo nadaljevali s to sejo. Čaka nas krajše video sporočilo naslednje govornice, to je Violeta Moreno Laks, ki bo predstavila zakonodajno področje azilov v Evropski uniji. Potem bomo dobili še. Potem nas čaka še predstavitev nacionalnih perspektiv strani treh nacionalnih eh, poslancev, najprej Marjeta Karamandi, francoska državna skupščina, nato Nikolaus Paraskevopoulos iz Grškega parlamenta in Simon Busutil iz Malteškega parlamenta. On je bil tudi koordinator v odboru Libe. Lepo ga torej ponovno pozdravljam, dobro bo poslušati njegovo stališče, saj pozna oba vidika. Torej, po govoru strokovnjakinje gospe Moreno Laks, ki je izredna profesorica, više predavateljica na pravi, prava na univerzi Queen Mary v Londonu, bomo dobili še, načakal še govori predstavnikov nacionalnih parlamentov. Kinga Gal bo nadaljevala s predsedovanjem in nadomeščala Sofijo Intveld, ki se žal ni mogla udeležiti današnje seje. Najlepša hvala, Kinga. Zdaj bomo torej prisluhnili govor Violete Moreno Laks.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 za mednarodno zaščito v njihovih državah članicah. Najprej bo imela besedo Marita Karaman, predsedujoča, čisto na hitro. Najprej naj povem, da me veseli, da nam je dal odbor Libe priložnost, da se pogovorimo o nekaterih vidikih migracijske politike, ki jo je prav gotovo nekoliko očrnila trenutna situacija glede poskrbeti tudi za bolj dolgoročne rešitve, če želimo upravljati migracijske tokove. In države članice si na različne načine se tam dogaja. Moramo razlikovati med eh, gospodarskimi imigranti in pa tistimi, ki so upravičeni za azil, oziroma mislim, da ta razmejitev ni več tako važna, saj je treba upoštevati tudi posamične dramatične okoliščine, ki ne izhajajo niti v smislu azilne situacije, niti v smislu gospodarskih eh, beguncev. Prav gotovo gre za ljudi, ki potrebujejo, težko izvajamo načela, na katerih sloni migracijska politika Evropske unije. Tukaj gre za skupno odgovornost znotraj rednega zakonodajnega postopka. Če bi države članice sprejele ustrezne ukrepe za bolj integrirano upravljanje zunanih meja Evropske unije in okrepile tudi ulogo agencijskih poti. Mislim, da se še vedno ne soočamo na realističen način za nekaterimi izzivi. Torej, seveda je pomembno poskrbeti za pretok prosti pretok, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na pretok ljudi, poleg pretoka blaga in zadajska konkurenčnost. Seveda si lahko na njenciran način razlagamo tudi način skrivini tokovi iz leta 2015-2016. To so bili prvi centri sprejema, kjer se spremljajo tiste posamezne. Dva mehanizma je treba okrepiti, če želimo zmanjšati pobude za ta smrtno nevarna potovanja migrantov. Najprej mehanizem presetrov v Evropski uniji je 80 odstotkov oziroma 22 tisočih zahtev za preselitev je prišlo le do Eh, dejanskih 80 tisoč dodatnih mest za preselitev. Zdi se mi pomembno, da zagotovimo stabilen okvir, okvir, ki se bo lahko razvijal, zato da bomo poskrbeli za vse te preselitve, razvijati moramo tudi harmonizacijo, ki jo predlaga Evropska komisija. In to je tudi del celotnega azilnega svežnja, o katerem se trenutno pogajamo razvijati, moramo torej določena sredstva. Tudi odzivi so bili dobri, čeprav niso bili popolni. Moramo dobro upravljati prošnje tistih, ki prosijo za mednarodno zaščito, poskrbeti moramo za civilno prebivalstvo iz različnih gledanov stara, zato potrebujemo gospodarske migrante. In v interesu celotne Evropske unije je, da organizirajo migracije v namene krepitve trga. Evropska unija mora predlagati skupni okvir za nekatere oblike gospodarskih migracij, obenem pa treba spodbojati tudi poklicno migracijo in izvine potrebujemo gospodarsko rast. Prav tako je nujno, da preblikujemo našo politiko na tak način, da bomo lahko pravično razbremustiti in le tako bomo lahko zagotovili ustrezne zakonite migracijske poti v Evropsko unijo iz sosednjih držav. Najlepša hvala. Za povabilo. Kar še stališče bom predstavil, potem ko sem pred... Mislim, da se moramo sredotočiti tudi na vse evropsko solidarnost. Nekatere države članice menijo, da je solidarnost pomembna, druge države članice menijo, da je da je skupnost migrantov in beguncev raznolika, se vse čas tudi spreminja. V to omejili, potem pa še dogovor med Turčjo in Evropsko unijo. To je seveda pomembno, je pa treba poskrbeti, alati osnovne dostojne življenjske pogoje za vse migrante. Na to so vezane tudi pogodbe za delo in tako dalje. To je treba upoštevati. za ti dve skupini prebivalcev, torej za migrante in prja, seveda, ko razmišljamo o prošnjah za azil, vse to pa se je spremenilo za države članice in to zadeva predvsem tiste države članice, ki ne spoštujejo določenih kvot in odga. Komisija je naznanila nov program za preselitev 150 tisoč beguncev, ki prihajajo iz afriških držav. Seveda je treba poskrbiti tudi za dodatne informacije. Oprositi to je zelo pomembno. Družine je treba spoštovati. Poleg tega pa je to tudi tista odgovornost, na katero nas vse V vsakem primeru se sicer zagotovi zdravstvene storitve in oskrbo, je pa treba poskrbeti tudi za izobraževanje. Glede na to, varno mobilnost v okviru mehanizma za porazdelitev beguncev med državami članice Evropske unije, to je zelo pomembno vprašanje. Nekatere države članice sicer imajo pomisleke glede načina doseganja teh ciljev, ampak vsakršna politika tudi če predstavlja kompromis, mora spoštovati načelo.